Prav. Nadaljujemo z glasovanjem. Prehajamo na poročilo Gresle. Prehajamo na poročilo Gresle. Tukaj imamo enkratno poimensko glasovanje. Glasujemo. Če prej pa dajem besedo predsedujočemu odbora. Herr Präsident, Herr Prä Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Predsedujoči, kolegice in kolegi, kot predsedujoči odbora sem bil prošen strani več kolegov. It's going, it's on. Mr. President,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 posebno sporočilo o Olafu in to sporočilo ni bilo poslano um, odboru. To ni ustrezna obravnava oziroma ekopravna obravnava poslancev v parlamentu in parlamenta in zaradi tega prosim uh, predsednika, da nadaljne poizve, kakšno je stanje oziroma izvede preiskavo. Danke für die Hvala lepa za to obvestilo. To bomo storili. Sedaj pa prehajamo na glasovanje poročilo po imensko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung. die abstimmung ist konec glasovanja poročilo ni dobilo potrebne večine tako da ni sprejeto Der gemeinsame Standpunkt Sedaj pa skupnost stališče, skupnost stališče sveta je sprejeto v obliki, ki ni bila spremenjena. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, to je poročilo Gigold. Najprej prvi predlog spremembe, dveh delih prvi del za proti, vzdržani, ne, samo pri drugem delu imamo poimensko, pri prvem delu poimenskega ni, torej prvi del, kdo je za, kdo je proti, vse kdo vzdrži, sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje glasujemo. die abstimmung ist geschlossen. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. prehajamo na odstavek 14.1h. Kdo je za? Proti? Se kdo zdrži? Sprejeto. Sedaj pa besedilo odbora. Poimensko glasovanje. Glasujemo.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 vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo na glasovanje o celotnem predlogu komisije, ki je bil spremenjen. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. poročevalec dobi besedo, prosim. Kolegice in kolegi, predsedujoči, predlagal bi končno glasovanje in vrnil stvar nazaj na odbor, zato da se lahko začnejo za svetom pogajanja čim prej oziroma takoj, ko opravi svoje delo in se odloči. Hvala lepa. Glasujemo o tem predlogu. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržanje, sprejeto. To bomo torej storili. Tako, sedaj pa poročilo grote. Komme zu den Änderungsanträgen 22 do 25 in 27, o tem glasujemo v svežnju, poimensko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21, poimensko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 28, pa tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na glasovanje o tako spremenjenem predlogu komisije. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja sprejeto. Darf dem Herrn Berichterstatter das Wort erteilen? Besedo dobi poročevalec. Hvala lepa, predsedujoči. Po 57. členu drugem odstavku poslovnika bi rad zahteval, da končno glasovanje o zakonodajni resoluciji preložimo in začnemo pogajanja s svetom. Kdo je za ta predlog?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 konec glasovanja. Sprejeto. V tem smislu bomo torej tudi nadaljevali z našim delom. Sedaj pa poročilo par njo. Predok sem MP49 za, proti, vzdržani, sprejeto tako potem svežen dva odpade. Prehajamo na tako spremenjen predlog komisije po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Tako sedaj pa poročilo podimata. Davek na finančne transakcije. Predlogi sprememb odbora v svežnju 1 do 32, 35 do 38 in 41 do 54. Kdo je za? Proti? vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 33 odbora za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 34 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 39 v treh delih poemensko glasovanje. Prvi del Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 55, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Predlog sem 58. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno sedaj pa naslednji predlog spremembe 56 in 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In še zakonodajna resolucija. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja z veliko večino sprejeto. Čestitke poročevalki. Tako sedaj pa poročilo Balc. Besedo dajem poročevalcu. Prosim. Äh, Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi izkoristil priložnost, da izrazim nerazumevanje, da na to pomembno temo pristopa evra v Latviji, uvedba evra v Latviji, nismo imeli razprave. Mislim, da jasen rezultat glasovanja v odboru ne more pomeniti, da potem tako pomembne teme ne obravnavamo na plenarnem zasedanju in ogorčen sem nad odločitvijo konference predsednikov, ko je zavrnila predlog naše politične skupine po razpravi ta pomembna tema je gotovo tako pomembna, da bi morali o njej govoriti več, imamo manj pomembnih točk, katerih pa imamo razpravo. Mislim, da je res obžalovanje vredno, da je uvedba evra v eni od držav, kot je Latvija, namenjeno tako malo pozornosti. Mislim, da moramo jasno povedati, da je pristop v območje evra potrebno pozdraviti in še prav posebno prizadevanja Latvije v zadnjih letih. Nakončam, veselim se, da bo Latvija 1. januarja 2014, upam, uvedla evro. Moral pa sem to povedati. Hvala lepa. Danke. Hvala lepa, kolega Balc. Sedaj pa glasovanje, predlog spremembe 1 poimensko glasovanje. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2, prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Ja, Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na glasovanje o zakonodajni resoluciji, prav tako poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Čestitke Latviji. Naslednje poročilo varnost v cestnem prometu. Predlog smembe 4 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Če želite preveriti prav, preverjamo. Beend, abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Resnično vas prosim, da ustrezno dvigujete roko, ko glasujemo. Sedaj pa predlog spremembe ena poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto 16. odstavek prvotnega besedila, kdo je za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 3 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno, sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na poročilo Tavareš, predlog spremembe 1. To je alternativni predlog resolucije ene od skupin. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno? Predlogi sprememb 2 do 6 za, proti, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69. odstavek prvotnega besedila, dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za proti vzdržanje sprejeto. Z enako večino dobro bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. odstavek poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 73. poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 77, prav tako poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 78. odstavek, prav tako poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 79 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80, dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. 81. odstavek po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 85. odstavek po imensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem skupnem besedilu, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo prav, če tako želite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 na glasovanje o resolucijah o nedavnih poplavah v Evropi. Glasujemo o celotnem besedilu večjih političnih skupin, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Prehajamo na poročilo McCarthy o reformi strukture bančnega sektora EU. Začenjamo s četrtim odstavkom poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržani sprejeto. Deveti odstavek prvotnega besedila, dva dela, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, prav tako poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Deveti odstavek. 2 do 6. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa deveti odstavek, sedem poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 13. odstavek, dva dela, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, glasujemo, prav tako sprejeto. 14. odstavek, prav tako v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa 16. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po 16. odstavku predlog smembe 1, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 30. odstavek, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Vodna izjava E, dva dela. Prvi del poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. prav tako sprejeto. Uvodna izjava J, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Vodna izjava L, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Vodna izjava L, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava M. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Vodna izjava T. Dva dela. Prvi del za. poti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AF, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. vodna izjava A, J, dva dela, prvi del za, prosim, da dvignete roko, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kolegica Rot Berendt. Ja. Äh, wir kommen zur Erwägung. Prehajamo na AK. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Ko sedaj pa poročilo VOM o zaščiti finančnih interesov, peti odstavek, dva dela, prvi del poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Dvignite roke za, proti, vzdržani. Sprejeto. 16. predlog spremembe za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Deveti odstavek prvotnega besedila. Dva dela. Prvi del za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Drugi del pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajsti odstavek. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog smembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del pojmensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 14. odstavek. Dva dela. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 18. odstavek, predlog sem 17, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem 18, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. odstavek, dva dela, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Sprejeto. 25. odstavek. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. odstavek. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 34. odstavek, dva dela, prvi del, dvignite roko za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, Sedaj pa 60. odstavek, prav tako imamo dva dela. Prvi del poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za proti, vzdržani, zavrneno, predlog spremembe 2 za, želite predverbo, prav, predlog spremembe 5, še enkrat torej predlog spremembe 5, glasujemo, konec glasovanja. sprejeto. Prav ste imeli, hvala lepa. Predlog svojembe 2 za proti vzdržanji. Preverjamo. Predlog spremembe 2. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 6 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Še enkrat preverjamo. Res je težko videti, kajti samo 20 odstotkov vas dviguje roke. Vzdržani zavrnjeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za proti vzdržani preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 8 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Sprejeto predlog svojim B10, enaka večina kot prej. Prav, če želite preveriti, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 332 proti 332. Predlog spremembe 10. Za. Proti vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 71. odstavek, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 20, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 12 za, prosim, če dvignete roke, proti. Mislim, da je sprejeto, vendar pa je rezultat tesen, tako da preverjamo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli 13, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli 14. Za proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. Preverjamo. Vedno gre za isto stvar. Prosim, da resnično dvigujete roke. Rezultat je vedno drugačen, kot prikazujejo politične skupine. Torej, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno predlog smembe 3 za, proti. Sprejeto. 89. odstavek prvotnega besedila poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smemba ena za. Proti. Vzdržani sprejeto. Tako se tepa glasovanje o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Čestitke. Sedaj pa prehajamo na poročilo Češkova predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi je brezpredmeten. Želite preverbo? Prav, preverjamo predlog spremembe ena, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Ostalo je brezpredmetno, tako da smo končali z glasovanjem in nadaljujemo z obrazložitvijo glasovanj. Želim pa vam tudi dober tek.